tudi od strani LS, um, SND in ALDE nekatere predloge za um, imenovanja v določenih odborih. Uh, imena boste prijeli še pred, zasedanjem, uh, pred koncem zasedanja in če ne bo pripomp na uh, podane predloge, bodo um, ti predlogi sprejeti. Gospod Jarjus Volski. Uh, gospa Pitera. Torej gre za mesta v različnih odborih, tudi v delegaciji za odnose z Švico in Norveško ter v mešanem odboru med Evropsko unijo in Islandijo Nils Torvalds zapušča svoje mesto. Uh, odbor za regionalni razvoj, eh, gospod Fin, nadomešča gospoda Eteriča. V različnih odborih so se odločili, da bodo začeli z medinstitucionalnimi pogajanji v skladi s četrtim odstavkom